Sedaj bomo prišli na glasovanje. Prvo je poročilo Žana Artvija. Glasujemo po imensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeto. sporočilo gospoda Kasparja, glasujemo poemensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Priporočilo v Heli. Glasujemo poemensko. Izvolite. Konec glasovanja. Sprejeta. Poročilo Anderson. Predlog spremembe številka 96, glasujemo s tvikom rok, za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe številka 96. 96, bilo se ima poimensko, izvolite. Konec glasovanja. Sprito. Sedaj glasujemo o predlogu 95, da se ima poimensko. Konec, konec glasovanja.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 Konec glasovanja. Sprejeto. S tem smo zaključili prvo obravnavo Evropskega parlamenta. Očilo Lundgren. Predlog spremembe številka 41, glasoma poimensko. Zvolite. Konec glasovanja. sprejeto. S tem smo zaključili prvo obravnavo v Evropskem parlamentu. Poročilo Grostet. Glasujemo o sklepu odbora za industrijo za začetek spogani na podlagi poročila gospe Grostet o razvoju obramne industrije, oporo konkurenčnosti in invacijske zmogljivosti obramne industrije. Želi eh, kdo nasprotovati tej odločitvi? Besedo ima gospod Butikofer, ki bo spregovoril proti tej odločitvi. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čisto na kratko. Smo mnenja, da moramo to odločitev sprejeti tukaj, ker je za našo skupnost izrednega pomena. Smo zato, da mi, evropejci, storimo več za skupno obrambo in varnost. To pomeni, da potrebujemo tesnejše sodelovanje na področju obramne industrije. Vendar pa je, gre tukaj za zapravljeno priložnost imamo 178 sistemov obraževanja v Evropi, s tem jih ne bomo znižali. 80 eh, odstotkov um, sredstev za nacionalno obrabo s tem ne bomo skrčili. Zato pomeni, da naših ciljev ne bomo dosegli. Zato kritiziramo ta predlog. Ne potrebujemo več sredstev za obrambo, ampak več učinkovitosti. Ne potrebujemo večjih zmogljivosti, kajti tem bomo samo še spodbudili izvoz orožja. Najlepša hvala, gospod Butikofer ki je proti te odločitvi. Gospa Grostet je zaprosila za besedo. Izvolite dve minuti. Vi zagovarjate to odločitev odbora. Hvala lepa. 21. februarja je eh, odbor eh, za industrijo eh, sprejela moje poročilo v zvezi z programom za načrt dela za obramno industrijo in zato vas prosim, da danes spremete to odločitev za medinstitucionalna pogajanja. To, kar predlagamo, je, da se podpre um, industrijsko sodelovanje v Evropi. Na ta način bomo spodbujali našo industrijo in pa tudi inovativnost. Treba je podpreti evropsko industrijsko osnovo in na ta način uh, se izognemo tudi nepotrebnemu in dragemu podvajanju. Naši državljani pričakujejo, da bomo zagotovili njihovo varnost in zato je ključno, da zagotovimo uh, dobro sodelovanje na tem področju Evropske unije uniji. Na ta način eh, bomo eh, zagotovili varnost tudi v eh, mednarodnem kontekstu, ki ga dobro poznamo. Vemo, da ta uredba um, je že precej stara in zato je zelo nujno, da začnemo s temi medinstitucionalnimi pogajanji, zato da to lahko ažuriramo. Slišali smo obe stališči, sedaj glasujemo o odločitvi odbora. Glasujemo po imensko, glasujemo. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. Kar pomeni, da odbor lahko sproži začetek pogajanj. Sedaj gremo na poročilo Lorenca Björk. Odstavek 14 prvotnega besedila, ga sem slikal rok, to za, proti, držani, sprijeta. Želite, da elektronsko preverimo, glasujemo elektronsko o odstavku številka 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Veliko večino. Uvodna navedba AE. Prvotnega besedila, kdo je za? Proti. Držani. Prevelili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeta. Uvodna navedba A, I, prvotnega besedila, to je za, proti, držani, sprejeta. Želite, da preverimo? V redu. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Večino. Sedaj glasujemo po imensko o celotnem besedilu. Svolite. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Poročilo Čufrida. Glasujemo po imensko o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj gremo naprej na poročilo Valina. Predlog sprem je številka 1, odstavek številka 4. Gre za predlog več kot 76 evropskih poslancev. Glasamo pojmensko, zvolite. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo po imensko o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. S tem smo zaključili glasovanje. Najlepša hvala.

Gospe in gospodje, spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo obrazložitev glasovanja. Začenjamo s poročilom.